ob 9. do pol 3, potem pa od 15. ure do 23. ure nadaljujemo. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. Današnje zasedanje pa prekinjamo.